Zdaj, prezidentin. Gospa predsedujoča. Pozdravljeni, kolegice in kolegi. Nadaljujemo sejo. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Imamo kako govor? Ne, v redu, zapisnik je sprejet. Predsednik je od sveta dobil stališče o prvi obravnavi.